<clears throat> Dobro dan, dragi kolegi. Danes bomo imeli zelo zaželjeno srečanje s gospodom Johnom Hawksom, predsednikom Avstralskega senata, ki nam bo poročal o odnosih med Evropsko unijo in Avstralijo. Kot vsi dobro vemo, je dejstvo, da odbor za mednarodno trgovino tukaj predstavlja tudi njegov podpredsednik, kaže, kako zelo so gospodarski odnosi med Avstralijo in Evropsko unijo pomembni, kljub eh, veliki zemljepisni razdalji med tema deloma sveta. Ne gre pa samo za gospodarske odnose, ki nas povezujejo imamo tudi iste vrednote in podoben pogled na svet. Naš različnih dosjejih delamo skupaj, če naj jih le nekaj navedem, naprimer boj proti terorizmu, vprašanja, ki zadevajo skupno varnost in obrambo. Sodelujemo v večstranskih organizacijah in ne nazadnje bistvenega pomena tudi boj proti podnebnim spremembam. Mi se zavedamo, gospod predsednik, kako pomembno vlogo igra Avstralija v območju eh, v bližini jugovzhodne Azije. Zaradi vaše lege je vaša država zelo zanimiva pri vseh zadevah in operacijah, ki zadevajo uh, jugovzhodno Azijo. In eh, mislim, da tudi številni kolegi, ki se bodo obrnili na vas, eh, razmišljajo o vaši vlogi, predvsem v tem kontekstu. Še preden vam dam besedo, bi dal besedo še podpredsedniku Stardiju, da vas pozdravi še v imenu svojega odbora. Izvolite. Uh, Hvala predsedujoči in Pozdravljeni, gospod eh, senator, med nami upam, da ste imeli doslej zelo zanimiv izlet oziroma obisk. Bil sem predsednik delegacije za Avstralijo in Novo Zelandijo kar nekaj časa in situacija se je v zadnjem času predvsej spremenila zaradi Lizbonske pogodbe. S eh, smo dobili bistveno več pristojnosti pri pogajanjih, pri sklepanju pogodb in sporazumov. Vsa zakonodaja, ki se nanaša na Evropsko unijo v okviru soodločanja. Zato smo zelo veseli, da ste nas danes obiskali. S čim se mi ukvarjamo na področju mednarodne trgovine, je na primer um, stališče oziroma izjava eh, komisije glede dohe. Sam sem bolj za več stranske kot za dvostranske sporazume, tako da um, se veselimo pogajanj v okviru tega novega kroga. Pripravljeni smo pomagati državam tam, kjer jim lahko pomagamo. Vprašanje je, imamo kako kak plan B, neko strategijo, drugo strategijo. Sploh zdaj, ko je Doha očitno propadla, cele generacije so doživljali trgovanje z Avstralijo, sploh v Združenem kraljestvu, zdaj, ko smo člani Evropske unije, eh, smo se tudi ukvarjali z vzpostavljanjem trgovinskih sporazumov z državami Commonwealtha, en med kateri sodi tudi vaša. Sklepali smo dvostranske sporazume glede problematiki trgovanja z Evropsko unijo. Vprašanje je, ali vidite kakšne instrumente, ki so bili spostavljeni, ki bi lahko imeli za vas določene posledice. In vse, kar je povezano s tovrstnimi trgovinskimi sporazumi in instrumenti. S tem bi zaključil. Hvala lepa, da ste mi dali besedo in uh, predajam besedo nazaj. Certo, prego, senator, ascoltiamo con molto interesse. Izvolite, gospod senator, z, z zanimanjem vam bomo prisluhnili. Hvala lepa. Hvala za topel sprejem. Nisem prvič v Evropski uniji. Kot predsednik senata sem eh, obiskal Evropsko unijo že lansko leto in se srečal z delegacijo za Avstralijo in Novo Zelandijo. Naj vam takoj na začetku jasno povem, da eh, predstavnik parlamenta nima eh, izvršnih pristojnosti, to mora biti takoj jasno. Tako da je od vsega začetka jasno, da sem eden od dveh predsednikov eh, parlamenta in v tej funkciji moram zagotavljati spodbujanje in eh, podporo odnosom med eh, parlamentom, med avstralskim parlamentom in evropskim parlamentom. Nekateri bi lahko menili, da jemljem zlahka to razliko, vendar to ni res tukaj gre za eh, pomembne odnose, odnose med ministri in med vodje držav. Vsi imajo posebne odnose in posebna pogajanja na parlamentarni ravni, na zakonodajni ravni pa imamo prav posebno priložnost za izmenjavo za misli in za izmenjavo pogledov in na ta način lahko pomagamo v svoji vlogi zakonodajalcev. Pred osmimi tedni sem um, v Avstraliji eh, gostil delegacijo ob 30. obletnici odnosov med Avstralijo in Evropsko unijo. Mislim, da je zelo pomembno videti, da se je pomen eh, teh eh, odnosov še nekoliko povečal, za stopnjo povečal od začetka veljavnosti Lizbonske pogodbe. Saj ne, da se s tem eh, ne bi okvarjali prej, ampak zdaj smo se zavedli večjega pomena odnosov z Evropsko unijo. In tako smo pokazali spremembo odnosa naše vlade z imenovanjem Brendana Nelsona kot eh, veleposlanika pri Evropski uniji. Na ta način smo eh, jasno pokazali, da povečujemo intenzivnost naših odnosov in da si še bolj želimo eh, delati v korist obeh strani na dolgi rok. delimo skupne vrednote, celo vrsto vrednot in s tem se lahko strinjam. Seveda je tukaj je več tistega, kar nas združuje, kot nas deli. Tako da tesno sodelujem na področju podnebnih sprememb eh, in eh, drugih pomembnih je tem. Tudi Evropska unija ima priložnosti za tesnejše sodelovanje z Avstralijo sploh eh, pri odnosih z jugovzhodno Evropo. Sebe vidimo v vlogi dela eh, Južne Azije in že dolgo sodelujemo v zadevah eh, Južne Azije. Razvili smo zelo pomembne odnose s Kitajsko, ki smo jih razvijali dolgo časa do te stopnje, da smo pred dvemi leti zaradi tesnih odnosov, ki jih imamo s Kitajsko in kot sem jih eh, imel osebno jaz za njihovim veleposlanikom v Avstraliji, smo lahko, oziroma sem lahko prijal delegacijo eh, avstralskih predstavnikov v Tibet. Bil sem prvi avstralski politični vodja iz parlamenta, ki je lahko delegacijo popeljal na Tibet in to po 20 letih. To seveda ni bilo nekaj nepomembnega, sred tega, ker imajo tam bistvene probleme z človekovimi pravicami. Že takrat so jih imeli, eh, tako kot pred osmimi meseci. In eh, v tej smeri bi želeli nekaj predlagati tudi v naših odnosih z Evropsko unijo, vendar moram povedati, da na to ne gledamo kot eh, na odnose z kolektivno Evropsko unijo. Zelo cenimo tudi eh, bilateralne odnose, ki smo jih razvijali v dolgih letih in tudi na teh eh, bilateralnih odnosih bomo delali naprej, kar sem dokazal pred 14 dnevi z obiskom v Grčiji, Švedski, in na Danskem, pa tudi v Združenem kraljestvu. Kar pomeni, da si ne želimo spodbujati samo en tir odnosov, to se pravi z skupno Evropsko unijo, ampak tudi z posameznimi državami kar zadeva trgovinska vprašanja, to bi običajno prepustil ministra pristojnega za trgovinske zadeve, ki je bistveno bolj kvalificiran za odgovore na tem področju. Ampak mislim, da eh, lahko danes tukaj eh, tvegam tudi izjavo in povem, da smo vedno delali v smeri uspeha kroga iz duhe verjamemo in eh, to velja za vse politične stranke v Avstraliji, da lahko svojo prihodnost zagotovimo ne samo v Avstraliji, ampak na globalni ravni z ureditvijo vprašanja proste trgovine. Če se tega ne bomo resno lotili in to hitro, potem se bomo srečali z globalno gospodarsko krizo. Tukaj smo v prvi vrsti liberalizacije trga, zato se že dolgo prizadevamo. Naša vlada daje prednost in je to vedno dajala v več stranskih forumih, ne pa v bilateralnih forumih. Vendar pa glede na težave v večstranskih forumih. Smo vzpostavili celo vrsto dvostranskih prostotrgovinskih območij in sporazumov in to zelo uspešno in s tem izboljšali našo gospodarsko situacijo. Sploh, ko smo se soočali z državnimi razmerami kot posledica globalne finančne krize, tako kot tudi Evropa veliko smo investirali v svežen eh, spodbud, eh, nismo pa doživeli recesije zaradi teh eh, spodbud, ampak zaradi našega odnosa do trgovanja nam je uspelo se izvleči iz najtežje finančne krize zelo ugodno, ko gre za naše gospodarstvo. Naše gospodarstvo je pravzaprav v velikem zamahu. In tudi danes se čudim, kako se je izmenjava povečala in kako so se borzni tečaji dvignili v primerjavi z kje drugje. In to je bistveno lažje kot uh, bistveno lažje za nakupe moje žene, tukaj sem zdaj bolj sproščen. Vendar ne jemljem zadeve zlahka, to kaže, kako se je naše gospodarstvo razvijalo. Če se vprašamo, a to lahko dosežemo z liberalizacijo trga, je naš odgovor da, kajti to bo zagotovilo zaposlovanje, ki je potrebno za to, da bi lahko izpolnili svoje ambicije in tudi želje posameznikov in kolektiva. Kar potrebujemo v takšnih razmerah je, da se mora biti sposobni premakniti od eh, stanja v gospodarstvo z gospodarske situacije, v kateri smo bili, ko so se zadeve začele, premik v smeri tega, kam želimo priti kot rezultat naših pogajanj. Ne sprenjeveramo se, da nimamo težkih eh, problemov eden od teh problemov, ki, o katerem razpravljamo pri vsakem sporazumu, je vprašanje kmetijskih proizvodov. That that force... In seveda se zavedamo, kako občutljivo je to vprašanje v formi tudi tukaj, ker je to velika skrb. To sem samo omenil in eh, pripričan sem, da mi boste na tem področju postavljali vprašanje, na katera bomo upajmo lahko odgovoril. Mislim pa, da je odveč eh, reči, da v našem parlamentu imamo skupen odbor za zunanje zadeve z obema domoma parlamenta, predstavniški dom in senat in razpravljamo o obrambi, trgovini in človekovih pravicah. To so naše vsega osnovne teme. In na to sem se želel tudi osredotočiti. Upam, da ste ugotovili, da se resnično zanimamo za te zadeve in da si vedno želimo interakcije z kolegi v Evropski uniji. Hvala lepa. Grazie, Presidente, è stato un'esposizione. Eh, Hvala, gospod predsednik. Zelo jedrnati ste bili, pa vendarle izčrpni. In eh, sedaj me zanima, če imajo nekateri izmed kolegov pripombe, vprašanja, komentarje, saj bo gospod predsednik John Hawks pripravljen z vami razviti razpravo. Gospod Gabr. Hvala lepa, predsedujoči. Waterfell, I think. <laughs> no major earthquake. No. Mislim, da je bila samo voda, nič hujšega. Dobrodošli v našem odboru. Omenil bi vprašanje, ki ga sami niste omenjali v vašem uvodu. Sem se pa s tem pred nekaj leti ukvarjal. Sem tudi eh, član eh, skupne delegacije. Witnessed your huge engagement in and efforts to Ukvarjamo se z vašo soseščino, kjer si želimo doseči večjo stabilnost eh, na Fižijo z občasnimi ustajami ali pa Salamonskih otokih. Eh, pred leti smo imeli mm, delegacijo, potem imamo papo v Novo Gvinejo kot eh, največjo med AKP državami v tem delu sveta. Zanima me, kako vi gledate na mm, dogajanja na Fidžijo, na Salomovih otokih eh, in eh, Papoji Novi Gineji. A to vpliva na eh, priseljevanje pri vas, na nezakonito priseljevanje? Ker smo razvili kar nekaj denarja v razvojnih skladih za te države. Me zanima, kje menite, da bi najbolje lahko investirali naš denar. Hvala. Prego, onom, presidente. Eh, in respect... Prosim, gospod eh, predsednik. No. Vedno smo gledali čez plod, zelo pozorno gledali čez plod. Zato da bi zagotovili dobre odnose z dr sosednjimi državami na severu, severovzhodu in, in predvsem severozahodu. Kar zadeva Fiji. Sami nismo sprejevali nobenih rešitev, poskušali smo delati z državami jugozahodnega Pacifika in poskušali rešiti zadeve na miren in harmoničen način. Ne vidimo se v vlogi vodje operacije, če temu tako rečem. Tesno sodelujemo z novozelandsko vlado da bi zagotovili čim boljše odnose na tem področju. Seveda imamo tudi eh, razvojno pomoč predvideno za to moče, ki ga vlagamo predvsem v vprašanje zagotavljanja pravne države in eh, dobrega vladanja, dobrega upravljanja. tako da poskušamo zagotavljati stabilnost in spoštovanje človekovih pravic na tem območju. Kar zadeva Papo Novo Gvinejo, imamo z njo dobre odnose. kot gostitelji pogosto dobivamo delegacije iz eh, Papoje Nove Gvineje, Salomonovih otokih, eh, Tonge, ki je v prehodnem obdobju na prehodu vlad in uvaja več eh, demokracije, kot so imeli prej. tako kot je bilo 25. 25. maja, bom Tongo osebno obiskal, da bi sodeloval na splošnih razpravah eh, glede hm, izvajanja določilo večni transparentnosti v skladu z njihovno ustavo. Na noben način ne želim predavati ali jim govoriti, kaj ne naredijo obiskali so naš parlament, eh, opazovali, kaj tukaj počnemo in še več predstavnikom te države bomo dali enako priložnost. Torej smo aktivni, aktivni tudi v drugih sosedah, eh, Indoneziji naprimer. Gre za eno največjih, eh, ker imamo eno največjih nacij na svetu, pred durmi, tako rekoč, eh, si ne moremo privoščiti slabih odnosov z njo. Tam, kjer ima Evropska unija probleme za to regijo, so to za nas morda tudi problemi, ampak ne v takšni meri. Tukaj gre za države severno od nas, pa pa Novaga, Nova Gvineja in jugozahodni Pacifik. Predvsem gre za uh, regijo severozahodno od nas, od Malezije do Indonezije in potem čez uh, zelo nemirne vode. In tukaj imamo tudi migracijske tokove, kar ni eh, primerljivo z Lampeduzo, z Grčijo, ampak je vsekakor nekaj, s čemer se ukvarjamo in tukaj imamo eh, določene eh, težave, ko poskušamo obladovati to povečano število nezakonitih priseljencev. O, mislim, da sem odgovoril na vaše vprašanje. Ora, un intervento di un collega della Seveda. Sedaj pa se bo oglasil gospod Šolc, predstavnik odbora za mednarodno trgovino. Hvala, gospod eh, predsednik. Zahvaljujem se za informacije. Bi pa se vrnil na dva vidika, o katerih smo že govorili. Nekaj, kar je omenil gospod Sturdy, podpredsednik naše delegacije. In sicer, kako ocenjujete realno perspektivo kroga pogajanj iz Dohe. Je to še realni cilj za Avstralijo, se tukaj bolj angažira, se angažirati in kako se Avstralija vključuje tukaj v, odloč, v tem odločilnem krogu pogajanj, zato da bi pogajanja prišla do nekega uspešnega konca. A vidite pri partnerjih sploh med razvitimi gospodarskimi državami? oziroma ekonomijami, pripravljenost eh, nekaj narediti za zaključek eh, pogajen, eh, kroga pogajanja iz Dohe. Naslednja točka. Govorimo o regionalne in mednarodnih sodelovanja Evropske unije z regijami. Evropska unija želi se osredotočati na regije, ne želi se osredotočati na posamezne bilateralne trgovinske sporazume. Se imamo pravo inflacijo to vrstnih eh, dvostranskih trgovinskih sporazumov. Vi imate regionalni ali medregionalni sporazum z azijskimi državami. A vidite, kakšno uh, grožnjo za vaše sodelovanje eh, z temi državami zaradi eh, pogajanj Evropske unije s posameznimi državami glede sklenitve dvostranskih trgovinskih sporazumov. In še eno vprašanje, nekaj ste že povedali o Fidžiju in Papovi Novi Gvineji. V Evropskem parlamentu smo situacijo na Fidžiju zelo kritično ocenili kar zadeva gospodarski sporozum eh, s to državo. Menite, da je sklenitev našega sporozuma s Fidžijem nekako predstavil demokratizacijske procese v tej državi. Če odgovorim najprej na zadnje vprašanje. Mislim, da ne morem odgovoriti, kakšna bo situacija z Fidžijem kot rezultat teh eh, pogajanj. Ne morem podati ocene za to. Kar zadeva drugo vprašanje. Mislim, da je tukaj priložnost eh, za kombinacijo med večstranskimi in dvostranskimi sporazumi. Ni nujno, da si ti dve zadevi nasprotujete, ampak eh, treba je najti ravnovesje med obema, kar je ključnega pomena. Dejal sem že, da smo vedno se zauzemali za večstranskost. kot naša politična sila, kot je druga politična sila, ne vidi več stranskosti na enak način, čeprav to ne pomeni, da ne, ne verjamejo v več stranske sporazume. Sami pač menimo, da je najbolje uskladiti večstranske in dvostranske sporazume. Kar pa zadeva doho, bili smo zelo aktivni v urugvajskem krogu nismo bili samo aktivni, ampak smo celo vzpostavili skupino Kens, v katero tudi verjamem in smo na ta način prispevali k zaključku urogvajskega kroga. Ampak vprašanje trgovinskih eh, pogajanj nikoli ni enostavno, kajti vsak seveda predstavlja svoje interese. In tudi pri eh, pogajanju o trgovinskih, prosto trgovinskih sporozumih na bilateralni ravni imamo vedno pravka z drugačnimi razmerami. In na koncu ene stvari vedno ostanejo nerešene. Želeli bi se, da duha ne bi propadla. strani, želeli bi si, da bi več stranski princip obvladal na koncu. Kaj ti mislim, da ne moremo preprosto rešiti gospodarske prihodnosti tega planeta na bilateralni ravni. Vključiti moramo univerzalnost narodov. Tako, da lahko pripravimo neki gospodarski rezultat za vse ki ne prejudicira ene posamezne ekonomije. In tukaj je tisti problem, kjer je vedno treba iskati ravnotežje. To je zelo težko, zelo zapleteno. In enkrat je pač eh, treba stisniti zobe in zagotoviti, da bomo prišli do rezultata. Če bi imel rešitev, potem bi se omaknil iz politike in um, sprejel drugo delovno mesto. Tako da nimam neke čarobne formule ali rešitve. Mislim, da tega nišče nima. Če pa bi takšna, ki je bila, bi si želel, da bi jo našli. Hvala. Lahko prosim tudi veleposlanika, da nekaj spregovori. Thank you, President Hogg. If, if I could just add. Uh... Najlepša hvala. Morda bi dodal le nekaj misli, če mi dovolite. Kot prvo, če razumemo zgodovino in eh, konflikte, ki so obstali med Evropsko unijo in Avstralijo v zvezi s trgovinskimi vprašanji, lahko rečem, da sta obe strani trdo delali na tem, da se ti nesporazumi razjasnijo. Tudi komisija je veliko storila v tem smislu in moram reči, da so zadeve včasih sicer res videti bolj temačne, ampak eh, če pogledamo širšo perspektivo Združene države Amerike, Indija, Nigerija in tudi številni drugi, Brazilija, naprimer, so imeli številne težave že v preteklosti, pa vendarle zadeve lahko nekako napredujejo. Mi še vedno zelo aktivno uh, delamo na dvostranskih trgovinskih sporazumih in avstralska vlada je prejšnji teden najavila, da bomo agresivno odprli naše trge s trgovinskimi pogajanji, sektorskim pristopom, tudi če ne bomo z druge strani naleteli na enak dostop, torej na vzajemnost. Gospodarski svežen in dosled, dosedanje stanje v zvezi s klenitvijo sporazumov Moram reči, da smo zelo uh, razočarani nad dosedanjem odnosom uh, Fidžija, ker eh, Nova Zelandija in tudi druge pacifiške države so že veliko krat ukrepale z različnimi sankcijami proti temu zateralskemu režimu. Poskušamo tudi sodelovati tesneje z nevladnimi organizacijami. Evropska komisija je tudi zelo pomembna v Pacifiku, se tudi zelo udejstvuje in se tudi ukvarja s pogajanji ter z dovanjem pomoči ljudstvu Fidžija, tako da lahko rečem, da v tem kontekstu nadaljnih pogajanj eh, v zvezi z okvirnim sporazumom z Evropsko unijo bo eno od področji kjer lahko rečemo, da smo delo v glavnem zaključili ravno to delegiranje nalog v smislu pomoči. Tako da upamo, da bomo lahko dosegli to, da bomo lahko vzajemno pomagali na tem področju. Onorevole Rovček, ki je vicepresidente. Hvala. Besedo dobi gospod Rovček, podpredsednik Evropskega parlamenta, ki ima pristojnosti na področju odnosov z azijskim kontinentom. Hvala lepa. Popolnoma se strinjam, ker naj. Eh, dolgoletnejši partner v zvezi s porazumom o prosti trgovini je seveda Nova Zelandija. In eh, zato me zanima, ali se lahko primerja po vašem mnenju ne samo ekonomska plat, temveč tudi uh, prosti pretok ljudi, blaga in storitev. Ali je možno neke vrste unija med Avstralijo in Novo Zelandijo? Ali vidite morda neke podobnosti med Evropsko unijo in ali vidite kakšne razlike? Potem v zvezi z trilateralnimi sporazumi eh, Avstralija, Oceanija, Nova Zelandija, če se ne motim, je bil nek tak sporazum sklenjen dve ali tri leta nazaj. V končni fazi gre le za veliko ljudi, gre za skupnost 400 milijonov potrošnikov in to je zelo pomembno za Avstralijo. V tem ne vem, ali sem vas dobro razumel, da se Avstralija sedaj loteva tudi pogajanj o sporazumih s Kitajsko, Japonsko, ali morda lahko poveste kaj več o tem, kaj se dogaja na tem področju. Hvala lepa. Prego, um. Hvala lepa. No, glede Nove Zelandije ne vem, ali sem sploh pooblaščen za to, da vam lahko podam nek seznam podobnosti in različnosti eh, z Evropsko unijo, ker tudi ne vem, če sam dovolj dobro razumem Evropsko unijo in kako se zadeve odvijajo na področju prostega gibanja in prostega pretoka blaga in storitev. Ne vem, ali obstaja neka neposredna primerjava med tem, kar vi doživljate tukaj in tistim, kar doživljamo mi tam. Uh, tu gre predvsem za zelo veliko različnih področji. Potem, če govorimo o trgovinski izmenjavi, gre za veliko tudi različnih standardov, naprimer na področju živil in podobno. So pa seveda zadeve, kjer smo soglasni, kot ste omenili že prosto gibanje med obema državama. Vendar bi rekel takole, morda edina zadeva, edini korak, ki bi ga lahko storili in da bi res pomenil bistveno razliko med tem, kar imamo in kar bi lahko imeli, bi bila morda parlamentarna unija kar pa se v bližnji prihodnosti najbrž ne bo zgodilo zaradi neodvisnosti obeh držav. Nekako ne čutimo potrebe po tem. Ali pa morda neke vrste skupna valuta. To bi bilo tudi možno, ampak kot rečeno, nisem prepričan, da bi o tem kdorkoli sedaj resno razmišljal. Sicer uh, je eden od odborov našega parlamenta gledal podrobne, nekoliko širše področje. Namreč eh, skupna valuta v jugovzhodnem Pacifiku, ker tu je videti, da bi bile prednosti zelo velike še zlasti za manjše države, kot pa recimo samo za Avstralijo ali Novo Zelandijo. Podobno, kot ste vi naredili z evrom in vem, da tudi vse države članice še niso v evroobmočju. No, ampak naj ponovim. Dekoč je nekdo že predlagal nekaj podobnega, vendar ni naletelo na to posprejem v širšem smislu. Glede prostotrgovinskega sporazuma moram reči, da so to zelo pomembne zadeve, kot je povedal tudi veleposlanik. Smo zelo veseli, da imamo razvito trgovino na naših mejah. Tako lahko pričakujemo, da se bo naša ekonomija razvijala in eh, vedno toplo pozdravimo vse, ki so pripravljeni sodelovati v okviru takega prostotrgovinskega sporazuma. Glede vprašanja o Kitajski in drugih državah, sam ne dobivam dnevno novih informacij o tem, kaj se dogaja. Ampak lahko vam rečem, da s Kitajsko ne pričakujemo, da bi bila sklenitev takega sporazuma nekaj preprostega. Ker mislim, da vsi veste, da so odnosa, odnosi s Kitajsko vedno zelo zapleteni da imajo pri njih drugačne navade glede sklepanja poslov. In poleg tega obstaja pa določen interes na obeh straneh in lahko bi morda v takem sporazumu omejili zadeve zgolj na neko omejeno področje. Sicer pa bom predal besedo raje komu drugemu, če vas bodo zanimale podrobnosti. Uh, no, naj povem samo toliko. Kitajska je eh, druga po vrsti za Evropsko unijo kot naš, naša trgovinska partnerica, je tudi med prvimi tremi pri izvozu. Vendar Lahko rečem, da potekajo sicer živahni meddržavni odnosi. Naš eh, predsednik vlade bo odšel na obisk na Kitajsko drug teden, tudi Japonska je naša zelo pomembna trgovinska partnerica glede uh, ASEANA in eh, stanjem dogovorov z Evropsko unijo, ki se, si tudi prizadeva za sklenitev številnih prostotrgovinskih sporazumov, kot ste slišali že od predsednika ne vidimo, da bi jaz predstavljal neko posebno vero za sklenitve eh, prostotrgovinskih sporazumov v regiji in nam ne preprečuje niti razprav o dvostranskih sporazumih, vendar kot rečeno eh, nočemo zapreti vrat eh, v zvezi s prihodnostjo dogovorov. Eh, v pogajanjih z Evropsko unijo, vendar zaenkrat se nam s to vrstno sklenitvijo prostotrgovinskih sporazumov še nikamor ne mudi. Hvala. No, še kar nekaj prispevkov bomo slišali, imamo pa približno pol ure na voljo, tako da če se strinjate, bi dal besedo dvem kolegom. Na to pa vam čas za odgovor, tako da bomo prihranili nekaj časa. Gospod Kazak, ravno tako član odbora za mednarodno trgovino, izvolite. Благодаря, господин председател. Uh, уважаеми сенатор Хоук, uh, уважаеми колеги. Хвала лепа, господ председник, господ сенатор Хоук, колегице и колеги, с велик veliko pozornosti sem prisluhnil vašemu izvajanju, še zlasti glede razvoja, eh, pogajanju v zvezi z doho in eh, našimi medsebojnimi odnosi. Pomembni bodo tudi izidi vseh teh pogajanj, tudi zaradi tega, ker bomo morda s tem pridobili nekoliko zagona tudi pri drugih večstranskih dogovorih? Govorili ste o dvostranskih sporazumih s Kitajsko, z Japonsko, sam pa bi vas rad vprašal nekaj drugega. Namreč, prebral sem, da potekajo oziroma da se bodo začela pogajanja z Indijo v tem smislu še letos in zato me zanima, ali nameravate skleniti nek podoben sporazum z Indijo mi imamo recimo določene težave pri pogovorih z Indijo, še zlasti v zvezi s klauzulo o trajnostnem razvoju in v zvezi z delom otrok in podobnimi zadevami. Ali menite, da bi tudi vi lahko naleteli na podobne ovire pri svojih pogajanjih z Indijo? Pa še drugo vprašanje. Dvostransko trgovinsko sodelovanje med Avstralijo in eh, Evropsko unijo, ne vem, ali štejete, da je rezultat dosedanjih pogovorov negativen za Avstralijo, ker je pač izvoz trikrat manjši od uvoza. Kako mislite premagati to tendenco in doseči boljše ravnotežje v dvostranski blagovni menjavi?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 Eh, res je, da so nekatere zadeve, ki se odvijajo tako daleč pri nas, bolj ali manj neznane, ampak videti je, da se v zadnjih letih vseeno vsi soočamo z veliko prevlado Kitajske v tem delu sveta. Mnogo je govori o gospodarski ekspanziji Kitajske, drugi govorijo o gospodarski rasti. Zanima me, kakšna je avstralska perspektiva v zvezi s Kitajsko, kako vi gledate na na te zadeve in kaj menite o dialogu med Kitajsko in Tajvanom? Seveda, če razmišljamo v današnjem kontekstu in morda celo o morebitnem združenju obeh držav. Hvala. Želite odgovoriti obema kolegoma, gospod predsednik, izvolite. Uh, no, kot prvo bi odgovoril na vprašanje o pogajanjih z Indijo mi seveda ne bomo eh, sprijeli nikakršnih eh, zadev, ki bi bile povezane z delom otrok ali pa s kršitvijo človekovih pravic in podobno. Ampak čisto jasno je, da se bodo morali o tem pogovarjati pogajalci. Sam nimam ničesar opraviti neposredno s temi pogajanji, vendar sem prepričan, da če bomo sklepali kakršenkoli prostotrgovinski sporazum, bo leta moral biti usklajen z vsemi zahtevami v zvezi s temeljnimi človekovimi pravicami in s pričakovanji avstralskih državljanov. Mi eh, radi mislimo o sebi, da smo ljudje, ki ustrajamo na človekovih pravicah in to bomo počeli še naprej. No, žal mi je, da nisem nekoliko bolje upleten v ta pogajanja, ker vam ne morem konkretneje odgovoriti. Glede možnega deficita, ki bi lahko obstajal med nami v naši blagovni menjavi, eh, sami ne vidimo, da bi bil to neki večji problem v kontekstu prostotrgovinskega sporazuma, vendar je dejstvo, da moramo tudi mi ponuditi neko blago in storitve. Sam sem bil sicer vključen v nekaj zadev preko parlamenta, ugotovil sem, da obstoječe ovire pravzaprav niso bistveno drugačne od nekdanjih starih tarifnih omejitev in eh, še zlasti obstajajo določene omejitve na področju financ, turizma, tudi pri izobraževanju jih je kar nekaj. In veliko je tudi takih čisto uradniških omejitev, ki onemogočajo dostopanje do različnih eh, področji sodelovanja. Tudi kmetijsko-živilska industrija je za nas pomembna potem tudi uh, razni naravni viri in veliko pridelkov in izdelkov, ki pa jih spet omejuje neke vrste tarifne omejitve. In da naši časih vsaka menjava vključuje ne le blago, temveč tudi storitve. To tudi nas zelo zanima. Glede prevlade Kitajske, najbrž tudi sami veste, smo se zelo aktivno vključevali v zadnjih več kot 30 letih v pogovore s Kitajsko. Tudi v tistem času, ko ni bilo ravno moderno ukvarjati se s Kitajsko, zaradi tedanjega stanja zadev v svetu pač. No, mi smo temu sledili preko različnih vlad, ki so se menjale tekom časa z različnimi prepričanji, ampak vsi smo verjeli, da je Kitajska poglaviten dejavnik v številnih svetovnih gospodarskih zadevah, da jih nikakor ne moremo izključiti, da se je treba z njimi pogovarjati, zastaviti dialog, ki bo zagotovil vzajemno razumevanje. Glede Kitajske in Tajvana, to so sicer zadeve, ki so povezane s stabilnostjo regije. Zelo dolgo smo imeli samo eno politiko do Kitajske. Zelo dolgo smo govorili, da obstaja pač ena Kitajska in o Tajvanu smo zmerno govorili, da je samo neke vrste gospodarska enota. Kitajska je imela o tem jasno stališče, mi pa bili, bi bili vsekakor zelo veseli vsakršnih poskusov, da bi se obe gospodarski enoti začeli pogovarjati med seboj in začeli razmišljati o sodelovanju najprej morda samo gospodarsko, potem pa tudi drugod. Seveda pa nam to ne preprečuje, kot si najbrž tudi sami predstavljate, ker, uh, uh, kot veste, napredujemo tudi uh, u smislu razvijanja naše regije, IPEK-a in IPEK bi vključeval tudi Tajvan kot enega od gospodarskih dejavnikov. To vrsta prizadevanja so tekom let bila uspešna. Tudi Kitajska je dojela naš odnos do tega. Darej la parola al kolega. Ehm, Besedo bi dal kolegu Strdiju, podpredsedniku odbora za mednarodno trgovino. Ehm, Hvala lepa, gospod predsednik. Najprej bi rekel, danes imamo v svoji sredi tudi Hans Gerta Peteringa in spomnim se, da da smo se srečali že pred časom, prvič, ko sem se srečala, noben od najbolj še ni imel sivih las. In takrat mi je poslal zelo pomembno sporočilo, ki mislim, da ga je sedaj dobro navesti, ko se pogovarjamo o odnosih z Avstralijo. Namreč šlo je za to, da smo govorili o tem, da imamo v Evropski uniji zagotovljen mir in Tudi vaše sporočilo se je glasilo v tej smeri. Moram reči, da ste nam vedno stali ob strani, kadar je šlo za kočljive zadeve. Zdaj me pa zanima, ali menite, da bo kmetijstvo še nadalje problematično. Vidimo, kako se zvišuje svetovna cena žitaric, Ali menite, da je treba prenehati z nadzorom in poseganjem na trg eh, hrane, ali je treba pustiti, da trg opravi svoje? Število prebivalstva se stalno zvišuje, vedno več je lačnih in že samo vprašanje zagotavljanja hrane za vse ljudi na tem svetu ni več vprašanje kvot ali tarif. To je preprosto postal svetovni problem. Potem je še ena zadeva, o kateri sem razmišljal, ko sem videl ta dnevni red. Namreč, glede na to, da gre za skupni sestanek v okviru odbora za zunanje zadeve, eh, avstralska vlada je povdarila svojo politično odločnost v svojih izjavah o trgovinski politiki za leto 2011. Rekli ste, da bo ta politika oblikovana neodvisno. In sicer uh, je to popolnoma v nasprotju s tistim, kar mi počnemo, ker ste govorili o tem, da bo neodvisna tudi od zunanje politike. Zanima me, kakšne so vaše misli ob tem. Del... Gospod Donžon, predsednik pododbora za varnost in obrambo in mislim, da se bo lotil vprašanja, ki nas vse zanima, torej obramba in varnost. Don, uh, eh, Gospod predsednik, Dovolite mi, da vam najprej izrazim svoje občuteno. Svo, sočutje ob tem, kar je vaša država doživela ob eh, vremenskih neprilikah to zimo, saj sem jo tudi obiskal in tudi Novo Kaledonijo. In sedaj me zanima z mojega področja, kakšne so vaše um, obrambne namire za prihodnja leta, tudi v proračunu ali nameravate temu posvetiti, nameniti več sredstev. In, um, Ali vidite morda tudi kakšno možno partnerstvo z našo obrambno in varnostno politiko pri morebitnih eh, vojaških akcijah na morju, kakršne izvajamo naprimer ob somalski obali in tako naprej, ali pa pri civilnih operacijah, kot so state building in tako naprej, in kakšne oblike izvedenosti pač policijsko sodelovanje ali sodelovanje na drugih področjih bi lahko eh, predvideli z Evropsko unijo. Torej, ali se vam zdi, da je, Evrops, da je Avstralija veliko preveč oddaljena, da bi lahko to vrstna partnerstva sklepali z Evropsko unijo nekega dne ali pa bi to morda bilo možno? Hvala, gospod predsednik, izvolite. Hvala lepa. Najprej naj povem v zvezi eh, z izjavo o trgovinski politiki. Sam sem pravzaprav na poti že zadnje tri tedne, tako da ni rečeno, da sem čisto na tekočem z vsem. Eh, nihče mi ni povedal ničesar posebnega o tem vendar je gospod veleposlavnik bolj seznanjen z izjavami ministrov in morda lahko poda uradno izjavo o tem. No, ampak nasplošno, nihče ne more obrniti hrbta tematiki kmetijstva. To je zelo pomembna zadeva in konec koncev bo vedno igralo pomembno vlogo. Razumem tudi vašo zaviso o tem, da bi morda postili Eh, tržne sile naj same uredijo zadeve, ampak ne vem, če bi eh, te tržne sile uspele zadeve razrešiti kar same po sebi. Močno dvomim. Tako da bi res prepustil zadeve v zvezi z ministri in njihovimi izjavami kar veleposlaniku. No, potem Avstralska vlada ni nič manj predana našim obrambnim ciljem, tako kot smo si jih zastavili. To je popolnoma jasno. Glede tega, kar se je govorilo, da se bodo proračunska sredstva določila 12. maja letos, Ne morem sedaj še govoriti o tem, kakšni bodo konkretni proračunski ukrepi vlade na tem področju. Lahko pa rečem, da bi bil zelo presenečen, če bi bili ukrepi taki, da bi kakorkoli ogrozili našo pripravljenost, da investiramo v naše obrambne zmogljivosti. Potem glede naših eh, vključenosti v intervencije v Afganistanu, smo še vedno predani temu, kot smo obljubili. Ne govorimo samo o ureditvah, ki zadevajo obrambo in varnost in ohranjanje miru, ampak gre tudi za to, da sicer nismo zavezani kot recimo članice NATO k določenim oblikam sodelovanja, ampak vseeno si prizadevamo, da bi sodelovali na ta način, ki omogoča uresničevanje ciljev, ki so vsem skupaj v interesu. No, potem še zadeve, ki so od nas nekoliko odmaknjene, eh, glede eh, Libije. Tu bo moral svoj povedati sicer tudi naš zunani minister, ki pa je bil tudi doslej eh, zelo aktiven tudi pri dogovarjanju o morebitnih zračnih intervencijah v tem območju. Zaenkrat vidimo svojo vlogo bolj v mednarodnih prizadevanjih in nobenem neposrednem vojaškem ali drugačnem upletanju. Glede obstoječih sporov, ki so še v teku, Cipra in sporov, ki potekajo tam, moramo reči, da je Avstralija s svojimi enotami zvezdne policije že odnegdaj sodelovala v mirovnih enotah in da nismo na noben način pristranski. Glede širših zadev, kot so recimo piratstvo in podobno, te zadeve rešujemo v okvirih svojih zavez sodelovanja. Temu smo posvetili že številne vire in sredstva, ukvarjamo se tudi z zadevami nezakonitega priseljevanja in eh, povezanimi zadevami, ki jih ureja tudi naša carinska služba, ki patrulira po naših vodah. Torej, tam, kjer lahko prispevamo in pomagamo, tudi pomagamo v smislu izposoje opreme, prav tako sodelujemo pri potrjenih in odobrenih operacijah Združenih narodov. Glede na to, da mi ravno nimamo zelo številnih eh, enot obramnih sil, ponavadi mednarodne enote dopolnjujejo tudi naši pripadniki policije in drugih sorodnih služb. Uh, uh, Hvala lepa, predsednik. Bil sem prej minister za obrambo v Avstraliji. Trenutno uporabljam 2 odstotka BDP-ja za obrambo Avstralija se ukvarja z največjo modernizacijo za ljudi. Avstralijska vlada je pripravljen za 30-odstotno rast eh, stroškov oziroma izdatkov za obrambo v naslednjih letih in izboljšati učinkovitost porabe sredstev. V tej zvezi smo ugotovili, da naša varnost odvisna od partnerstv, ne samo v regiji in za sosedam, ampak tudi na globalni ravni. Trenutno sklepamo strategijsko partnerstvo z NATO. Tukaj bomo govorili o boju proti terorizmu, pomoč pri naravnih nesrečah, neširjenje jedrske orožje in tako naprej. Imamo tudi globalni pristop na področju varnostnih vprašanj. Kot je povedal tudi predsednik, smo deseti največji donator oziroma največja sila, ki sodeluje v Afganistanu. Imamo veliko sil tam in verjamemo v te operacije. Prav tako se vključujemo v boj proti terorizmu in podobne zadeve. Tudi v Somaliji sodelujemo. Ja, bistveno se spremenja tudi način eh, razmišljanja o trgovinskih sporazumih. Seveda bomo spremenili razmišljanje, vključili bomo vprašanja, kot je delo otrok, predvsem pa se bomo zauzemali za trgovinske odnose, ki bodo vključili odpiranje naših eh, trgov, če tudi bomo dobili omejen dostop do trgov tistih držav, s katerimi se pogajamo. Vlada je tudi objavila, da ne nameravamo spostavljati eh, nekih eh, kozmetičnih odnosov, želimo si vsebinske odnose. Prav tako naj povem, da delamo na tak način, da kljub temu, da imamo 40 odstotkov zalog urana na svetu, ga ne nameravamo prodavati, prodajati Indiji, zaradi tega, ker se zauzemamo za neširjenje jedrskega orožja. Verjamemo v naše eh, vrednote in jih povezujemo z našimi gospodarskimi interesi. Sploh zato, ker smo v močnem gospodarskem položaju. To je tako zaradi tega, ker smo v zadnjih 40 letih odpirali naše trge in s tem okrepili naš gospodarski položaj in australska vlada ima eh, še večji interes eh, za nadaljne odpiranje eh, svojih, svojega trga. Hvala lepa. Honorevole eh, Kirilov. Hvala, gospod Kirilov. Potem pa gospod Adi Đorđo. Izvolite. Senator. Gospod senator. Omenjali ste vašo udeležbo v Afganistanu. Verjetno tudi v Avstraliji poteka razprava glede učinkovitosti vašega prispevka. Kako ocenjujete to učinkovitost? Še bolj zanimivo za me pa bi bilo, kako ocenjujete splošno situacijo in strategijo izhoda, da vidimo, kako o tem razmišljate na drugem koncu sveta. Hvala. Di Giorgio, prego. Gospota Di Giorgio. Εγώ τον κύριο Χοκ. Ε, άκουσα την περιγραφή σας για την οικονομία. Želeo bi izreči dobrodošlico gospodu predsednicu Hoksu. Poslušal sem poročilo o avstralskem gospodarstvu in veseli me, ker se o njem izražate v pozitivnem smislu. Želel bi pa dodati, da sem se pri tem spomnil bolj ali manj pozitivne analize, ki so jo upravljali tudi v Združenih državah Amerike in to praktično 10 sekund preden je izbruhnila ta svetovna kriza. Sveda ne moremo to, tega primerjati, ampak želel bi vedeti, kaj ste vi v Avstraliji storili drugače. Kaj ste storili takega, kar bi lahko predstavljalo zgled za Združene države, pa tudi za nas? Uh, Sedaj pa kar zadeva tokove prisiljevanja. Rekli ste, da je to eh, problem tudi pri vas in da tudi vi razmišljate o tem in da ne veste prav dobro, kako naprej. Če mi dovolite in če pustimo diplomatski jezik ob strani, jaz mislim, da glede na to, da ste država, ki uh, ste sami nastali s priseljenci, ki so se na vašo celino priseljevali. Danes država, ki se priseljevanja loti, loteva z negativno politiko, s takšno, ki priseljencem ne pusti zraven. Sedaj pa še nekaj kar je podobno temu, kar je rekel kolega Kirilov. In sicer zanima me v prihodnosti, dokot bo, vaš, bo segala vaša prisotnost v vaši regiji. Hvala. First. Prosim za vaše zaključke. Hvala lepa, kar zadeva Afganistan. Naša odrežba je odločitev vlade in ne parlamenta pa vendar smo v začetku tega leta posvetili predvsej časa, tako v senatu kot predstavniškem domu, za razpravo o naši udeležbi v Afganistanu. Tukaj so bila različna mnenja glede posameznih vidikov eh, naše udeležbe, vendar pa ne moremo reči, da ni bilo splošne podpore za naša prizadevanja tam. Mogoče bi si kdo želel drugačen postopek glede sprijemanja odločitev. Ampak eh, tukaj gre za majhne nijanse v razmišljanjih med političnimi strankami, nišče pa ni proti, kar zadeva izhodno strategijo. Nismo samo spostavili posebne bojne note v Afganistanu. Prav tako smo tja poslali strokovnjake za izgradnjo zmogljivosti družbe, kajti samo z spopadi ne bomo dobili vojne v Afganistanu. Če smo poslali inženirje, druge ljudi, ki pomagajo Afganistancem pri vzpostavitvi eh, družbenih skupnosti in vzpostavljanju okolja, v katerem lahko živijo, tako da bo to postala regija samospoštovanja in dostojanstvenega življenja. Kot veste, smo imeli predvsej žrtev med našimi ljudmi v Afganistanu izguba življenj je ogromna cena, ki so jo morali plačati avstralske družine. Mi kot parlament, tako senat, eh, kot predstavniški dom zelo ocenimo to, kar so storili ljudje, ki so žrtvali svoje življenje za zagotavljanje miru v svetu. Kot že povedano, nameravam v kratkem obiskati Galipoli in tam obeležiti odeležbo Avstralije v prvi svetovni vojni. Tudi lansko leto sem bil tukaj v Evropi ob eh, obeležitvi letalskih eh, napadov eh, med drugo svetovno vojno. Vedno smo bili država, ki se je borila za Eh, človekove pravice in za mir. Kar zadeva gospodarsko krizo, ni tako, da ne bi eh, trpeli zaradi tega. Ne govorimo o takojšnjem uspe, gospodarskem uspehu Avstralije. Verjetno o tem več zna povedati moj veleposlanik. poslanik. Eh, Mogoče bo naše gospodarstvo v naslednjih dnevih propadlo zaradi tega, ker se ga tako hvali. Ampak dejstvo je, da gledamo našo situacijo v primerjavi z tem, s čemer se soočajo ZDA in druge države. Mi imamo zelo močno regulacijo finančnih trgov, ki ni eh, omogočala tega, kar se je dogajalo predvsem na ameriškem trgu, pa tudi na nekaterih drugih svetovnih trgih. Če si ogledate, kaj se je zgodilo v G20 po globalni finančni krizi, boste videli, da je bila Avstralija, da je Avstralija aktivno podpirala bolj omejevalno finančno politiko oziroma omejitve na finančnem trgu, ne pa dovoliti silam na trgu, da preprosto delujejo, kot delujejo, čeprav je to deloma dobro. Odprti način delovanja eh, finančnega trga na ZDA je prispeval k eh, tej hudi krizi. vse od eh, tlej spremljamo delovanje našega finančnega trga, zato da bi čim bolje zagotovili, seveda ne bom trdil, da smo vsem storili prav, ampak želimo zagotoviti, da bodo naši finančni trgi delovali odgovorno. To seveda ne pomeni, da ne bo prišlo do nepravilnosti, vendar pa bomo se proti temu borili za našo finančno regulacijo. Kar zadeva priseljevanje, mislim, da lahko preprosto rečem, da imamo dva problema s priseljevanjem nezakonito te priseljence in tiste, ki ostajajo po um, koncu veljavnosti vizuma, prihajajo za turistično vizo in potem preprosto ostanejo. Okoli 60 tisoč ljudi imamo, ki so nezakoniti priseljenci. Če to primerjamo z problematiko v drugih del, v, v določenih delih eh, Evrope, to praktično ni nič. Podar pa priseljenci prihajajo po bolj nevarnih poteh eh, s čovni. In tukaj moramo upoštevati pravila Visokega komisarjata za begunce. Te ljudi moramo sprejeti in ugotoviti, ali so resnično iskalci oziroma prosilci za azil ali pa ljudje, ki niso upravičeni do azila. Te ljudi omejujemo pri tem, da se prosto gibljajo. Eh, tukaj upoštevamo lastne standarde in seveda smo ukrepili nadzor. Kar pa, še, kar pa tudi pomeni, da moramo opraviti postopke in to hitro imamo dožnost do teh ljudi upraviti moramo postopke čim prej. Res je, da nekatere od teh eh, ljudi zadržimo. Tega pa ne počnemo za, za, moški, za ženskami in otroci. Kje se bo vse skupaj končalo, ne vem. Ne vsi, ampak eh, nekateri priseljenci prihajajo iz Afganistana, nekateri prihajajo iz eh, Šrilanke. In nekateri prihajajo drugoč iz Irana. Naprimer, tokovi so pač odvisni od sezone, takrat, ko imamo ciklonsko obdobje, je zelo nevarno, da bi s čovni poskušali sploh eh, prevažati ljudi, zato se takrat eh, ti tokovi umirijo. In to so bolj mirni meseci v leto ritem pa se potem spet poveča. Ne vem, če bi želel veleposlanik še kaj dodati. Hvala lepa. Naše gospodarstvo je v močnem položaju zaradi tega, ker eh, smo imeli 40-letne reforme, eh, ki so jih izvajale vse politične opcije, ki so bile na oblasti, kar zadeva priseljevanje. Smo ponosni narod priseljencev in v bistvu nimamo velikih problem, eh, problemov v primerjavi z Evropo in poskušamo obrati čim eh, bolj učinkovite poti na tem področju. Hvala. Morda želite še vi, kolega Strdi, za konec besedo? Pravzaprav ne bi se zahvalil senatorju in veleposlaniku za odgovore na vprašanje in to zelo odprto. Imeli smo celo vrsto vprašanj, veliko tem eh, smo omenjali, ne bomo govorili o, o športu, ne o ragbiju, ne o kriketu, ampak ker smo dve državi, ki obe igrajo ta iste igre. Naj se še enkrat zahvalim tudi v imenu našega odbora. E no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 Torej, lahko nadaljujemo sedaj z naslednjo točko na dnevnem redu, na kateri imamo poročilo gospe Muniz, EU kot globalna akterka, njena vloga v mednarodnih organizacijah. Danes razpravljamo o predlogih sprememb 154 jih je, ampak poročevalka je približno tretjino teh predlogov sprememb združila v deset kompromisnih predlogov in dajem vam besedo, da nam to predstavite. Hvala, gospod predsedujoči. Torej, skupno upravljanje problemov je sedaj v kritični točki. Namreč tako zapletenost tem na mednarodnem dnevnem redu tako upleta mednarodne organizacije in države članice, da morajo v to vključiti vse svoje zmogljivosti. Številne mednarodne organizacije so se lotile reform svoje strukture, zato da bi jo prilagodile novi situaciji na mednarodnem prizorišču in zato ugotavljamo, da so tu še vedno prisotne pomankljivosti, nekatere mednarodne organizacije so zastarele, to je po eni strani, po drugi strani pa se pojavljajo novi klubi, nove skupine, ki se posvečajo obravnavi posebnih vprašanj tem na mednarodnem prizorišču. Sedaj, kar zadeva legitimnost in koherentnost teh novih organov, to je treba določiti, hkrati je treba določiti tudi vlogo Evropske unije v njih. In, uh, Po drugi strani je treba na vse to gledati v perspektivi globalnega upravljanja saj nimamo neke strategije na tej ravni in mednarodne organizacije imajo težave v svoji lastni strukturi. Isto velja za Evropsko unijo, ki mora ugotoviti, kakšen je njen odnos in odnos držav članic v starih in novih mednarodnih organizacijah. V tem kontekstu smo pripravili poročilo, o katerem naj bi sedaj razpravljali in o katerem bomo glasovali jutri. 154 predlogov sprememb je bilo vloženih, 10 kompromisnih predlogov smo pripravili na tej podlagi, ki nekje obkrožajo kakšnih 100-110 predlaganih predlogov sprememb kar ne pomeni, da ostali predlogi niso spremljivi, samo enostavno ni jih bilo mogoče vključiti v te kompromisne predloge, eh, saj so ti predlogi ločene narave. Tako da sedaj imamo pred seboj poročilo skupaj s predlogi sprememb, ki jih lahko v tem odboru soglasno sprejmemo, saj ne gre za politično vprašanje, ampak za vprašanje bolj institucionalne narave, saj gre za mehanizme in inštrumente, ki jih ima na voljo Evropska unija pri svojem sodelovanju v reformah mednarodnih organizacij. In gre za to, kako lahko z novimi inštrumenti, ki jih ji daje na voljo Lizbonska pogodba, zagotovi svojo prepoznavnost in reprezentativnost v teh mednarodnih organizacijah. Tako da gre tukaj predvsem za vprašanje, v kakolikšni miri in v katerih krogih lahko Evropska unija nadomesti predstavništvo držav članic, za katero vprašanja ima pristojnost, da uh, v imenu držav članic sedi v mednarodnih organizacijah in uh, v katerih primerjih si pristojnost z državami članicami deli. Uh, Tako, kot sem že rekla, deset kompromisnih predlogov, v katerih so povzete glavne ideje. Prvi predlog spremembe namreč, najprej kompromisni predlog spremembe, sodelovanje na mednarodni ravni za spopadanje z izzivi, kot so finančni trgi, energetske spremembe, boj proti podnebnim spremembam, boj proti revščinam, eh, boj za človekove pravice in tako naprej. Drugič, eh, Evropska unija kot pravna oseba in njeno sodelovanje v mednarodnih organizacijah v odvisnosti od pristojnosti, za katere gre, uloga visoke predstavnice in podpredsednice komisije ter Evropske službe za zunanje delovanje Ti se morajo bolj poenotiti pri predstavljanju Evropske unije, tako da se bo okrepila vloga Evropske unije kot globalnega akterja, zlasti na področjih, za katera ima izključno pristojnost, pa tudi na področjih, pri katerih si pristojnost deli z državami članicami. In, um, Tukaj mora Evropska unija svojo vlogo ukrepiti. Tretjič, ob zavedanju, da so se v mednarodnih organizacijah spremembe zgodile na nek fragmentaren ad hoc način, pozivamo države članice za čim večje usklajevanje, zato da bodo učinki Lizbonske pogodbe čim uh, večji, še zlasti pri eh, udeležbi uh, Evropske unije v mednarodnih organizacijah. Četrti kompromisni predlog zadeva predvsem večstranske finančne organe in tukaj se obrazloži, za kako zaradi demografskih sprememb potrebujemo novo porazdelitev pravic in glasov v mednarodnih organizacijah in še zlasti v finančnih organizmih. Tudi glede na trenutne okoliščine so potrebne različne spremembe, naprimer Eh, spremembe v executive boardu mednarodnega denarnega sklada. Zauzemamo se za transparentno in koherentno ekonomijo v mednarodnih organizacijah, še zlasti pri dejavnostih, ki zadevajo boj proti revščini, boj proti organiziranemu kriminalu in zauzemanje za eh, podnebne spremembe. Peti kompromisni predlog. Primer Evropske unije kot nadnacionalne in regionalne sile ter njeno sodelovanje v mednarodnem okolju v skladu z našimi vrednotami, interesi in agendo. Če želi Evropska unija biti globalni akter, potem je potrebno bolje usklajevanje, boljše usklajevanje med tistimi, ki jo sestavljajo na mednarodni ravni, zato da bomo laže kos izzivom, ki so pred nami in da bomo tudi okrepili koncepte um, varnosti ljudi in druge koncepte, ki so za nas pomembni. To je vključeno v predloge sprememb. Šesti kompromisni predlog. Visoka predstavnica v sodelovanju z Evropskim parlamentom mora oceniti prispevek Evropske unije k upravljanju na svetovni ravni ter reforme, ki jih je treba izvesti, zato da se bo vloga Evropske unije ukrepila in v tem smislu se bo morala posvetovati z Evropskim parlamentom. Sedmič, izključne pristojnosti Evropske unije. Zaradi tega eh, bo Evropsko unijo predstavljala delegacija Evropske unije, države članice pa pozivamo naj ponovno razmislijo o svoji udeležbi v institucijah, v katerih Evropska unija lahko predstavlja vseh 27 držav članic in uh, naj podpirajo stališče Evropske unije v teh organih. Naprimer, v Svetovni trgovinski organizaciji, v kateri ima Evropska unija izključne pristojnosti in predstavlja stališča Evropske unije ter svojih držav članic. Kjer pa so pristojnosti deljene, eh, bi morali sodelovati Evropska unija skupaj z državami članicami, vendar se unaprej dogovoriti o svojem stališču. In v tem smislu je pripravljen kompromisni predlog o tem, da je treba predhodno določiti skupno stališče za to, da se ne bi zauzemali znotraj teh organov za morda protislovne zadeve. Sicer um, v tem primeru bi namreč to predstavljalo nek korak nazaj, če se ne bi države članice in Evropska unija pojavljale s skupnim stališčem in enakim mnenjem. Tako. Eh, no, to je ta pomembna točka, v zvezi s katero sem povedala, da je to morda edina točka, pri kateri se različno močno zauzemamo, zato da bi se to upoštevalo. Na to vprašanje varnosti, tukaj ponovno ponavljamo, da je potrebna prenova v postopku sprejemanja odločitev in omenjamo tukaj tudi možnost, da bi lahko progresivno nadomestili pravico do veta z super kvalificirano večino, čeprav tega nismo tako zelo specifično natančno zapisali. Ampak pozivamo Evropsko unijo, da bi na dolgi rok se zauzela za mesto v varnostnem svetu Združenih narodov. Visoka predstavnica pa mora vzpostaviti stalne mehanizme sodelovanja, zato da bodo države članice, ki so prisotne v varnostnem svetu, branile stališče Evropske unije. Deveti mm, kompromisni predlog. Eh, tudi tukaj govorimo o združenih narodov. Celo vrsto predlogov spremem gospe Andrikijene smo združili v ta kompromisni predlog. In tukaj gre za svet za človekove pravice znotraj združenih narodov, um, v katerem se postavljajo zahteve držav, ki v njem sedijo in hkrati se zauzevamo za to, da bi se odločitve za to področje sprejemale v čim krajšem možnem času. Kompromisni predlog številka 10 pa zadeva svet Evrope glede na odločitve Evropske unije v zvezi s listino o temeljnih pravicah. Predlagamo, da bi Evropska unija tudi lahko glasovala na svetih ministrov v zvezi z vprašanji spoštovanja temeljnih in človekovih pravic v svetu Evrope. Tako, na kratko je bil to povzetek desetih kompromisnih predlogov, ki smo jih pripravili na podlagi vseh uloženih predlogov sprememb. In mislim, kot sem povedala že na začetku, da ne bi smeli v zvezi s tem um, biti priča razhajanjem pri glasovanju se strani različnih političnih skupin, saj so to kompromisni predlogi doseženi tudi v sodelovanju s poročevalci v senci. Zato se zahvaljujem sekretarjatu in kolegu Bahtinsu za pomoč pri pripravi tega poročila. Najlepša hvala. Na peš. Mm, Prosegiamo il dibattito. Hvala, gospa Muniz. Sedaj pa bomo dali besedo poročevalcem v senci. Kot prvi besedo gospod Kukan, izvolite. Še veste. Lepa, gospod eh, predsednik. Najprej bi se zahvalil poročevalki za opravljeno delo. Zahvaljujem se tudi vsem kolegom za konstruktivne in pozitivne predloge spremenke v besedilo. Vodili smo zelo intenzivno razpravo, ki je pripeljala do dobrih kompromisnih predlogov, to sem prepričan. Ne bom se spuščal podrobnosti, naj samo poudarim ključna sporočila, ki jih naj bi poslal na vzven ta dokument. Evropska unija mora ukrepiti svojo vlogo v večstranskih. Eh, odnosih in mora delovati hitro v mednarodnem okolju. Če želi Evropska unija igrati v prvi ligi in na globalni ravni, potem mora biti pripravljena delovati v multilateralni sceni in delovati hitro in učinkovito. Torej se mora takoj soočiti z globalnimi izzivi, podnebne spremembe, varnost, migracije, človekove pravice, varnostna vprašanja priseljevanju in na mnoga druga vprašanja. Evropska unija mora okrepiti svojo vlogo in koordinacijo v sistemu Združenih narodov, še posebej z bolj učinkovitim sodelovanjem v skupščini Organizacije Združenih narodov in pri reformah eh, varnostnega sveta. To se ne bo zgodilo v nekaj tednih ali mesecih. Zato potrebujemo dosledni in dolgoročni pristop na tem področju. Vloga Evropske unije v mednarodnih finančnih eh, ustanovah ter koordinacija z večstranskimi eh, varnostnimi organizacijami se mora prav tako ukrepiti. Potrebujemo nove instrumente na področju zunanje politike. Tukaj lahko lahko spostavi močan položaj Evropske unije na globalni sceni. In končno bomo potrebovali tudi dolgoročno strategijo, ki bo jasno opredelila korake in eh, ukrepe, ki jih moramo sprejeti, zato da bi se uveljavili kot globalni akter. Zato spodbujam poziv visoke predstavnice, podpredsednice, da predstavi takšno strategijo. In še. Eh, končni komentar k kompromisnim predlogom sprememb. Kot že rečeno, menim, da so ti kompromisi dobri in smo jih pripravljeni podpreti, kar pa zadeva sedmi kompromisni predlog, kjer pozivamo države članice k temu, da zmanjšajo svoje predstavništvo, ker ima izključno pristojnost Evropska unija. Tukaj bi želel zaprositi za glasovanje po delih eh, mislim, da je bil 84. amadma, ki ga je predlagal spod Milan Mor v redu in položaj skupine je odvisen od tega, kako bo, pogumno bodo delovali. Nimam ja, nič proti, lah, lahko bi pa tudi rekli, da so stališče odvisne tudi od tega, kako realistične so skupine, kajti, če želite biti pogumni, morate tudi upoštevati eh, realne razmere. Hvala lepa. Eh, Hvala, gospod Kukan. Gospa Šake, mislim kot predstavnica pročevalcev Sinci Lambsdorfa. Izvolite. Hvala, gospod Kukan. Gospa Šake, mislim kot predstavnica pročevalcev Sinci Lambsdorfa. Izvolite. Uh, hvala predsednik, hvala tudi poročevalcev in drugim poročevalcev v senci za zelo plodno sodelovanje in tudi za vključitev v mnogih naših mislih, ki smo jih predstavili v amadmajih. Menimo, da je to zelo pomembna tema, ki je prišla v pravem času. Želimo si, da bi Evropska unija postala bolj globalni igranec. Države članice bi se morali zanašati na Evropsko unijo kot eh, multiplikatorja, ki bo bolj učinkovit, eh, sploh v eh, času finančnih omejitev je to še posebej pomembno. Če bo Evropska unija delovala kot globalni akter, bomo lahko bolje izpolnili pričakovanje naših državljanov. Kolega Kukan je tudi opozoril na to, da se borimo proti vse večjemu nacionalizmu in protekcionizmu in to poročilo nam daje eh, tudi domače naloge v naših državah. Eh, to je test za to, da eh, obnovimo odnose med Evropsko unijo in državami članicami. To je tudi poziv k večji aktivnosti na področju mednarodne politike, to je tudi poziv šefom vlad in držav da bi morali pri zavarovanju svojih interesov kljub temu delovati kot eh, evropejci in eh, delovati kot globalni akter. To je naše sporočilo, naš statement in upajmo, da se bo to zdaj sprevrglo v konkretne ukrepe. Hvala. Hvala, gospa Šake. Sedaj pa gospod Šolc, poročevalec v senci stranke GUE. Hvala, predsednik. Tudi sam bi se zahvalil poročevalki za njeno delo, tudi za to, da si je prizadevala za sklenitev kompromisov za poročevalcev. V senci govorim v imenu odbora INTA, ker gledam glasovanje seznam, zakaj predlagate, da več, večina predlogov odbora INTA zavrnjena. Ste pa za 11. amadma odbora in ta, razumljivo je zakaj, ampak če sem odkrit, sem nekoliko začuden, če govorim o, o mednarodni vlogi Evropske unije, potem so tukaj izzivi vprašanja članstva Evropske unije in držav članic v svetovni trgovinski organizaciji. In tukaj imamo določene odgovornosti. Tukaj moramo vzpostaviti eh, vzdušje vzajemnega razumevanja, priznavanja naših trgovinskih partnerjev. In zato je zelo um, potrebno, da to storimo. Zato me zanima, kakšna je vaša razlaga. V redu, hvala gospod Šolc. Vidim, da ni drugih pripomb, zato dajem besedo za konec gospe poročevalki. Izvolite. Ja, hvala. A ne, oprostite, še nekdo je prosil za besedo. Izvolite, gospod Miljan Mon. Hvala, gospod predsednik. Uh, poročevalec v senci naše skupine je omenil par točk poročila, ki so za me zelo zanimive. In želel bi omeniti samo dve točke, ki nista vključeni v kompromisne predloge, ampak želel bi v zvezi s tem seznaniti predstavnike različnih skupin ter gospod poročevalko, ker menim, da so to točke, ki so zelo zanimive. Najprej. Um, predlog spremembe številka 135, ki zadeva OVSE. Namreč v tej organizaciji status opazovalca ne obstaja in po drugi strani pa si Evropska unija utira pot na tem področju in v skladu s eh, postopkovnimi pravili, eh, ki jih je vzpostavil gospod Van Rompuy še eh, v času predsedovanja v Belgiji, ampak kakorkoli. Eh, situacija v OVSE-ju ni slaba danes. Poročevalka govori o statusu opazovalke, vendar pa žal ta status ne obstaja, ni priznan v OVSE-ju. Druga točka. Odnosi z NATO. Tudi to je zelo pomembno. Sam se zauzemam za to, da bi te odnose morali ukrepiti z rednimi in sistematičnimi sestanki s generalnim sekretarjem NATO. In mislim, da je treba to zadeva dobro proučiti in zato sem ponudil ta predlog spremembe. Namreč to, da bi morali medsebojno se pogovoriti o možnosti statusa opazovalca in razmisliti, kaj bi to pomenilo. In mislim, da je to zelo pomembno vprašanje in zato bi morali proučiti, kakšni bi bili učinki takega ukrepa. Hvala. Dobro, hvala. Torej vidim, da drugih pripomp ni in zato, gospa poročevalka, kot sem že prej napovedal, vam dam besedo še za končne ugotovitve. Hvala, gospod predsednik. Najlepša hvala za vse podane pripombe, gospod Miljan Mon. Eh, pogledala si bom vaš predlog spremembe številka 135 in njegova vsebina. Sedaj ideja, da bi bila Evropska unija opazovalka tam, kjer je to mogoče, eh, izhaja iz začetnega iz, izhodišča v skladu s katerem naj bi predstavništvo Evropske unije stopilo stopničko više v vseh smislih, kar pomeni, da v primerih, kjer Evropska unija ne bi mogla biti članica, da bi lahko postala opozovalka oziroma v drugih primerih, kjer bi lahko pridobila določene pristojnosti, da bi bila najprej opozovalka in tako naprej, seveda, če je to v skladu s statutom zadevne organizacije. In sedaj si bom to še enkrat pogledala v primeru vašega predloga spremembe. In na to, kar pravite o NATO, ja, ideja je ravno v tem, da bi udeležba Evropske unije tudi preskočila eno stopničko v teh odnosih. Gospod Šolc, kar zadeva predloge sprememb odbora za mednarodno trgovino, bi povedala naslednje. Osebno se v bistvu strinjam s praktično vsemi predlogi sprememb, vendar pa dejansko To poročilo zadeva vlogo Evropske unije pri zadevah Svetovne trgovinske organizacije in zato predlogi sprememb, ki zadevajo notranjo delovanje Evropske unije, niso umestni znotraj tega poročila. Naprimer, kjer se poziva države članice naj sprejmejo neko strategijo To so pozivi namenjeni državam članicam in eh, se ne postavljajo v okviru statuta Evropske unije v eh, Svetovni trgovinski organizaciji. Po drugi strani pa kompromisni predlogi ena. Del četrtega predloga spremembe in tudi enajstega, mislim, da smo uh, mnenje odbora za mednarodno trgovino tukaj povzeli in da je to v skladu z namenom in usmoritvejo tega poročila, v katerem gre predvsem za to, kako naj Evropska unija ukrepi svoje delovanje v mednarodnih organizacijah, v tem primeru v STO ter v drugih organizacijah, ki se ukvarjajo z mednarodno trgovino, kot je UNCTAD, naprimer, in še nekatere druge. Eh, vendar pa ne moremo tukaj dajati neposrednih priporočil državam članicam, saj bi to preseglo pristojnosti tega poročila. In eh, tudi ne moremo konkretnih formulacij v zvezi s politikami teh organizacij vključiti v to besedilo. Sicer pa um, ta duh mnenja, ki ga je podal odbor za mednarodno trgovino, je vključen v poročilo. Vsekakor bomo jutri glasovali o poročilu v celoti v našem odboru in v tem smislu bo tudi pripravljen glasovalni seznam, torej tako kot smo se o tem danes pogovarjali v razpravi. Hvala lepa. Hvala, gospe poročevalki Munisovi. Kot veste, bomo jutri v našem odboru glasovali o tem poročilu maja pa bo poročilo na plenarnem zasedanju šlo v glasovanje. Tako, sedaj bi lahko šli k naslednji točki na dnevnem redu, ki bo potekala za zaprtimi vrati in zato bi prosil tiste, ki nimajo dovoljenja, da uh, sodelujejo uh, pri tem delu sestanka, da zapustijo dvorano. In to med tem, ko gospa Hibaškova, vodja delegacije EU v Iraku, vstopa. Tako da lepo prosim vse neautorizirane osebe naj zapustijo dvorano, eh, preden se lotimo naslednje točke na dnevnem redu.